najprej bomo glasovali o resolucijah o nasilju nad ženskami v Indiji. Imamo skupno resolucijo šestih skupin in gospoda Paške, kdo je za, proti, vzdržani, soglasno, sprejeto, vsaj kolikor vidim sam. Dobro, potem bomo glasovali o šestih osnutkih resolucij o razmerah glede človekovih pravic v Bahrajnu. Tudi tukaj imamo skupno resolucijo šestih skupin in gospoda Paške. Pri desetem odstavku imamo ustni predlog spremembe. Gospe Andrikije, ne izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V imenu skupine ELS želim uložiti ustni predlog spremembe k desetemu odstavku, gre samo za eno besedo in sicer directly oziroma neposredno. Zato bo odstavek deset sedaj naslednji. Citiram. Povdarjamo, da se ne strinjamo s tem, da se v Bahrajnu ne zgodi nič, in pozivamo visoko predstavnico naj obsodi stalne kršitve osnovne človekove pravice in temeljih svoboščin ter določi ciljne odmejevalne ukrepe, prepoved izdaje vizumov in zamrznitev premoženja zoper posameznike neposredno odgovorne za zlorobe človekovih pravic ali vanje opletene. Kot dokazuje poročilo Bahrajna, Bahrajnske neodvisne preiskovalne komisije, obenem pa ponovno razmisli o sedanjih trgovinskih in diplomatskih odnosih EU z Bahrajnom. Konec citata. Hvala lepa, gospa Andrej Kijene. Ali kdo temu ugovarjo? Ali kdo nasprotuje temu? Da vključimo besedo neposredno. Dobro, potem bomo glasovali v dveh delih. Prvi del, vključen z besedo, da rekli, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno. Zato bomo glasovali o besedilu z izglasovanimi spremembami, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, soglasno, vse kolikor vidim sam. Sedaj pa še o razmerah v Srednji Afriški republiki. Tudi tukaj imamo šest osnutkov resoluciji in tudi skupno resolucijo šestih političnih skupin in gospoda Paške, zato bomo glasovali poimensko. Izvolite. Ali kolegin in kolegin abgestimt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Enainpetdeset za in en vzdržan, zato je to sprejeto soglasno. Zapisnik zasedanja bo na voljo na naslednjem plenarnem zasedanju. Če ne bo nobenih ugovorov, potem bomo vse poslali svojim naslovnikom, nihče ni protu, dobro, začasno prekinjem zasedanje. Vsem vam želim mirno in varno pot domov. Hvala.